hvala za vašo pozornost. Hvala komisar, hvala kolegi, ker ste ostali z nami, hvala poročevalcu. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo v sredo. Naslednje zasedanje je jutri ob devetih, dnevni red je bil objavljen in je tudi objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala tudi tolmačem in konec zasedanja.